Good afternoon, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, gospe in gospodje, se lahko prosim usedete na svoja mesta. It's getting more, more noisy. Če dalje glasneje postaja, tako da prosim, da se umirite. verjetno dela. Ali lahko svetovalci tudi zasedete svoje mesta? Hvala. Lahko začnemo z glasovanjem. Namreč najprej bomo glasovali o poročilu, čigar avtor je tukaj, gospod Von, vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem. Ste želeli, gospod Von, kaj povedati? Ne, pravzaprav ne, ampak uh, nekaj besed. Kljub temu zahvaliti sem se želel sekretarjato in vsem poročevalcem v sencu. Mislim, da smo pripravili dobro poročilo. Kolegi vedo, da smo se v odboru že pogovarjali o tem poročilu. Prav tako smo imeli misijo zagotavljanje dejstev in to je bilo vse podlaga za dobro uh, poročilo. To pa je pripravljeno tudi v ustreznem času, kajti vemo, da komisija v prihodnjem VFO predlaga, da bi bili razpis program plus, torej da bo obstajala možnost, da se nadaljuje uh, financiranje programa za mir na Irskem. Danes imamo torej dobro priložnost, da parlament poda močno uh, sporočilo, da menimo, da bi se program, uh, mir, mirovni program na Irskem moral nadaljevati tudi po letu 2020. Upam, da bomo glasovali soglasno, tako da bomo dali jasno sporočilo tako komisiji kot svetu. Najlepša hvala. Zdaj pa kar prejedimo v glasovanju. Začeli bomo z predlogom spremembe številka 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Prav bomo preverili predlog spremembe številka 1. Preverjamo elektronsko, glasujemo. E. First of all. And the vote is Konec glasovanja. Zavrnjen. Ni pomembno. V redu. Nadaljujemo s predlogom spremembe številka 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amendment 4 in favor. Predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 12 za proti vzdržani sprijeto. Kont C za proti vzdržani sprijeto sprijeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kont 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. Komp, eh, kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 15. 15 ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej, glasujemo za amadma 15 z ustnim predlogom spremembe, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, amadma 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kont 3. Za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 34. Za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 6. Za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 41 za, proti, vzdržani. Preverimo. Torej, amandma 41, preverjamo elektronsko, glasujemo. The vote is closed. Any... Konec glasovanja in zavrnjeno. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amadma 50 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. In zdaj glasujemo o celotnem predlogu. Glasujemo.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 Tolmačeva z obžalovanjem eh, obveščamo, da poteka delovni spor glede naših novih delovnih pogojev, ki so nam bili enostransko usiljeni strani administracije. Sedaj se začenja že tretji teden tega spora. Na no, vkljub eh, pospuščanju z naše strani uprava ni skušala navezati stika z nami, da bi razrešila spor. Kljub temu pa to srečanje ne bo vpli, na to srečanje naš. Uh, naša stavka ne bo vplivala. Hvala. Äh to je priča solidarnosti v Evropi in kaže tudi na dodano vrednost kohezijske politike. Je pa tudi dokaz za to, da imamo v, tej, v tem parlamentu možnost zelo dobrega sodelovanja med vsemi političnimi skupinami. Zato se zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci, vsem kolegom, ki bodo glasovali za to poročilo, sekretarjatu za izvrstno sodelovanje in tudi mojim sodelavcem. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa k glasovanju. Najprej amandma številka ena za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe številka oprostite, se upravičuje predsednica. Najprej kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe številka pet za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe številka šest, ki vključuje ustni predlog spremembe. Je kdo proti temu ustnemu predlogu? Ne. Torej glasujemo o tem amadvaju skupaj z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 17 je identičen, zato nadaljujemo s predlogom spremembe 18 za proti vzdržani sprejeto. Amantma 19 za proti vzdržani zavrnjeno. Amantma 20 za devetnaest naj bi preverili v redu, preverjamo elektronsko, glasujemo. konec glasovanja in zavrnjeno je. Jasno. Uh, e, amadma 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 48. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Amandma 55 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 56 zdaj odpade, ker smo sprejeli 55. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani sprejeto. In zdaj glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja in poročilo je sprejeto. Čestitke, gospod Arimont. Hvala lepa. S tem smo končali z glasovanji. In nadaljujemo. z izmenjavo mnenj. Najprej smo namreč zaprosili za, predst za uh, predstavitev, ampak tudi izmenjava mnenj je zelo blizu predstavitvi, tako da danes bomo izmenjevali mnenja, saj, je po, saj sta soporočevalca za to prosili in tudi velika večina članov odbora regij. Govorili pa bomo o zakonodajnem predlogu za uredbo eh, Evropskega parlamenta in sveta o skupnih določbah. Um, naslov je zelo dolg in prav nič nastaven, imate ga napisanega sicer provisions, actually, in order to allow the performance reserve. S tem predlogom skušamo spremeniti rezervo za um, uspešnost, ki se bo sedaj lahko uporabila za določene projekte v partnerskih sporazumih. Ta predlog vnaša 22. člen 1a. Um, 8. odstavek 22. člena in 23. odstavek in člen v to uredbo o skupnih določbah. Nadaljni predlogi pa uh, želijo, da bi se opredelitev uh, in tudi uh, ob, ob, uh, zahteve za poročanje ustrezno spremenili. Po predlogu koordinatorja smo med se povabili več govornikov, da bi imeli celoten pregled nad različnimi vidiki tega predloga. Um, pred sabo imate posebni dnevni red za našo izmenjavo mnen in najprej bom dala besedo gospodu F uh, Van Breski. Kar dolgo vas že nismo videli. Uh, Torej, gospod von Breska, uh, lahko pri pojasnite predlog komisije, izvolite. Chair, um, and... Hvala, hvala za obilo. In torej bom še enkrat govoril, tokrat bom res krajši kot pa predopovdne. Obljubim. Mary McAfee je tukaj z mano, je iz uh, službe za podpore za strukturne reforme z komisije in mi bo pomagala in mislim, da bo lahko marsikaj povedala o reformi, strukturni reformi pri tem predlogu. Tako kot prej do povdne ima tudi tukaj nekaj prosonic, ampak bom na kratko prešel te alineje. Kot prvo, zakaj smo se odločili za ta predlog? Strukturne reforme in naložbe sta dve plati iste medalje. Kaj mislim s tem? če mislimo na MSP-je, imajo ti včasih težave s dostopom do financiranja ali pa imajo zelo težavno poslovno okolje ali pa naprimer imajo težave pri čim hitrejših sodnih postopkih, sodbah in pa pri naprimer dovoljenih za gradnje in podobno. In potem morda sicer dobijo podporo iz EU, ampak vseeno, kljub temu, nimajo veliko možnosti za uspeh zaradi drugih težav. Torej. Zato strukturne forme in pa naložbe moramo obravnavati skupaj z roko v roki. Prav zato smo pripravili ta konkreten predlog. Ta omogoča tudi mehanizem pozitivnih spodbud, tako da se nekatera strukturna sredstva uporablja za strukturne reforme. Prvo vprašanje, ki bi jo tukaj rad izpostavil, to vidite tukaj na začetku, to je samo možnost To pomeni, da ni obveznost za nikogar. To je možnost, ki jo lahko pravi država članice, v celoti ali pa v polovici za eh, svoje rezerve za uspešnost, za to, da podpirajo strukture reforme. Potem drugo vprašanje, ki bi rad izpostavil, to je na koncu prostornice. To ne postala pod vprašaj um, usmerjenosti k učinkovitosti. rezerva za uspešnost, za vse prioritete, pa za vse programe še vedno ostaja. In vse to bo veljalo tudi v prihodnosti, torej to ne bo ogroženo. Kako ta instrument dejansko deluje? V skladu z našim predlogom velja, da če država želi to uporabiti, potem samo moment, ne prehitro bi to. Tukaj smo. Uh, mora predložiti predlog komisiji za to, da se nameni del ali pa eh, cela rezerva za uspešnost za te obveznosti za reformo. In tukaj se potem predstavijo ukrepi, ki želi uveljaviti, naprimer tukaj menike in pa cilje, ki se jih doseže, pa tudi časovni okvir. Kar je pomembno pri časovnem okviru je, da tukaj govorimo o največ treh letih. Zakaj tri leta? Ker je to pilotni projekt. In ne želimo, da bo to preveč kompleksno. Želimo tukaj napraviti samo stvari, ki so izvedljive na čim krajši rok, tako da bo mogoče tudi se kaj naučiti iz eh, teh mehanizmov za reforme. To, kar je komisija sicer že predlagala za svoj večletni finančni okvir za leto 2020 eh, in poznaje. Če bo država uporabila to opcijo, potem bo komisija to ocenila in po dialogu z državo članico se potem pripravi izvedbeni sklep komisije z vsemi temi reformi, zavezami ter pa tudi sredstvi, ki se izplačajo po tem, ko se reformne zaveze končno veljavijo. Kako se izogniti dodatni birokraciji? Mi smo dejali, da bi to spremljali preko postopka Evropskega semestra, kar pomeni, da bi država članica poročala komisiji najbolje v nacionalnem reformnem programu, vsako leto bi poročala napredku, ki bi dosežen pri menikih in pa ciljih. Prav tako bi potem lahko komisija v svojem poročilu za poslavljače države tudi predstavila svoje mnenje o tem, kakšen je bil dosežen napredek na določenem področju. Kot sem že povedal, imajo države veliko diskrecijskih pravic. Pri tem bi pa tukaj še rad izpostavil, da država članica na koncu ne odloča kot taka, kajti sredstva bo treba prevzeti iz programa, kar pomeni, da regije, ki so pristojne za program in socialni ekonski partnerji v tem odboru za spremljanje, vsi ti morajo potrditi, odločitev, prej se karkoli zgodi. Vsi partnerji na različnih ravneh bodo vključeni v to odločanje in morajo potrditi takšen prenos iz programa za kohezijsko politiko v te reformne zaveze. Tisti, ki so pristojni za sredstva, na koncu odločajo o tem, kaj se bo zgodilo in kaj ne. Potem zadnja ali naj je tukaj zelo pomembna. Namreč želimo prebiti neposredno upravljanje z izvajanjem. Zakaj? Ker se nam zdi, da bi bilo sicer precej okorno vse skupaj, pretirano bi bilo, če imeli tukaj celotno CPR in bi rekli, ta člen uredbe o splošnih določbah velja, ta pa ne. Vse skupaj bi bilo precej kompleksno. Težko bi bilo najti primerno izvedljivo rešitev za takšen pilotni projekt potem še reforme. No, Meri mi bo gotovo še dopolnila pri tem. Želimo, da so te reforme relevantne za Evropsko unijo. Tukaj govorimo o reformah, ki so bile identificirane v okviru Evropskega semestra. In še enkrat, to je finančna spodbuda in zato ni cen tukaj. Tukaj ne, ne gre za poročilo stroškov ali pa računov tu gre za financiranje, ki ni vezano na stroške, kajti to je utemeljeno na tem, da se da na voljo spodbuda. In po tej logiki bi potem imeli enotno plačilo, potem, ko se izpolnijo vsi pogoji. Potem naprej. Kdaj ne bi se vse to zgodilo? Glede na naš predlog, bi se to zgodilo v naslednjem evropskem semestru, če se le da, kar pomeni, da bi država nam v kontekstu nacionalnih reformnih programov za leto 2019 sporočila, kakšni so njihovi nameni, ali želijo ali pa ne uporabiti to orodje, ker ta postopek bi mora biti usporedno izveden za nekaterimi spremembami programa, kajti denar bi morali vzeti iz programa in to potem bi dali v te reformne zaveze. In časovnica za izvajanje rezerve za uspešnost eh, je takšna, da bi se moralo vse zgoditi nekje poletje ali pa jeseni naslednje leto, kajti v tem času je potem namenili to rezervo za uspešnost in ko se rezerva za uspešnost eh, namensko eh, da na voljo, potem je prepozno, da se reče, ok, ne, ne, mi želimo dati to v reformne zaveze. Takšna torej časovnica. Imamo nek časovni rok, za takšne morbitne prenose sredstev. Ko se doseže dogovor in tukaj stvari ponostalamo, ni več korakov nazaj. Torej, cili in um, sredstva se potem ne spreminjajo, kar pomeni, da morajo biti ti cili velikopotezni, ampak tudi realistični. Tukaj upamo na to, da v takšnem kontekstu bi lahko tudi upoštevali morebitne zunanje dejavnike. Potem še nekaj pripomb za konec. Posledice za plačila. Tukaj ne govorimo o poročilu stroškov, tudi ne posrednih stroškov, torej zato ni pravil za upravičenost, ker ne vračamo stroškov. Prav iz tega razloga ne potrebujemo nacionalnega sofinanciranja. Prav tako ni predfinanciranja in prav tako ni plačila za delno um, zagotavljanje rezultatov. Kaj ti rekli smo, da je to pilotni projekt, zato moramo biti čim bolj enostavni, torej da najprej dosežemo en cilj in potem dobite celoten znesek. Prav tako potem ne potrebujemo naknadnega nadzora ali pa preverjan ali prevezi. Tukaj se samo pregleda, ali so bile reformne zaveze izpolnjene ali ne. In to je to. In sedaj se že pri koncu. To potem pomeni, da je vse skupaj bolj pri pristopu, da ali ne. Končna odločitev je v rokah komisije, torej ali so bile zaveze izpolnjene ali ne. No, ampak tukaj potem vidimo tudi drugačne postopke, torej države članice tudi lahko predstavijo svoje argumente, da razložijo, zakaj se države članice zdi, da je bila reformna zaveza dejansko uresničena, če bi, naprimer, mi um, v komisiji imeli drugačno mnenje. In še nekaj za konec. Kaj se zgodi, če reformna zaveza ni uresničena? No, predvsem enostavno. Tukaj ni možnosti za dodaten eh, prenos sredstev v programe, kaj je to bilo prepozno. To pomeni, da bi ta sredstva prenesli nekam drugam. Oziroma, ne bi bila več relevantna. Hvala lepa za vašo pozornost zaenkrat. Hvala. To je bila predstavitev komisije. Sedaj pa gospa Jordanova, sekretarka odgovora za teritorijalno kohezijo, makro strategije na stalnem predstavništvu Bolgarije v Evropski uniji. Ona bo predstavila izjavo bolgarskega predsedstva svetu. Beseda vaša. Thank you, madam chair. Uh, Hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila da so nas povabili na današnji sestanek. Bom na kratko predstavila napredek te skupine, ki se ukvarja s strukturnimi ukrepi. Svet se zelo sretoča na učinkovito uporabo Evropskih strukturnih skladov. Svet se zaveda političnega pomena in pa občutljivosti strukturnih reform v državah članicah, tudi v kontekstu Evropskega semestra še vedno je pomembno za svet, da so ukrepi v kohezijski politiki takšni, da se izboljša teritorijalno in pa gospodarsko ter pa socialno kohezijo v skladu z cilji pogodbe. Naša skupina je začela z pregledovanjem doseja 20. februarja. Države članice so na začetku zelo zadržane in so na veliko vprašanje za komisijo. No, potem smo imeli še nekaj sreče, torej 19. Eh, marca in pa 24. februarja. Po teh sestankih v delovnih skupinah je večina držav članic negativna glede nekaterih glavnih linij, torej časovnica, centralno upravljanje sredstev, prenos iz rezerve za uspešnost, potem preglednost celotnega postopka s komisijo ter pa te reformne zaveze. Uh, Delegacije so izrazile odločene pomisleke in na koncu je bilo odločeno, da bo ta dosje v bistvu eh, dan na stranski tir in države članice bi imele potem nekaj časa in manevrska prostora, da razmislijo tudi o naslednjem večletnem finančnem okviru in pa kogosijski politiki na splošno. Tukaj pri tem predlogu ne bo napredka v času bolgarskega predsedovanja svetu. Torej v tej polovici leta. Hvala. Thank you. Hvala, to je bila torej izjava sveta. Zelo jasna izjava. Kratko in jedrnato. Hvala. Sedaj pa druga stališča. Gospa Mary McCarthy, direktorica in namestnica torej službe za reforme, uh, eh, za strukturo reform in torej boste predstavili priložnosti za reforme. Beseda vaša, gospod Makarti. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej bom kar dala svojo presunico na zaslon in celoto predstavitev prav tako. Hvala. V redu. Tukaj ima torej predstavitev. Veliko prosovnic, ne bom vsega predstavljala, vas lahko pomirim, se bom samo sretočila na par prosovnic. Kot prvo, vloga te podpore službe za strukturne reforme ter pa delovnega programa, potem pa bomo šla še na druga vprašanja, kot naprimer razlika med programi in pa tem mehanizmom za rezultate in pa potem še imamo še pilotno fazo uh, ter pa CPR predloge. Ali imamo kakšne težave? No, sedaj imamo tukaj predstavitev na zaslonu. Ok, hvala lepa. Torej bom preskočila nekaj prosovnic, tukaj pa smo pri proračunu SRSP. Že od 2015 smo delali na tem področju, da bi podprli izvajanje teh strukturnih upravnih reform že leta 2015 in pa 2016 smo delali na tem, potem so prejeli uh, eh, 3 milijone teh pripravljenih ukrepov. To sicer je pripravljeni ukrep, eh, torej to ni končna struktura reforma. Potem smo dobili še naprimer okoli 150 milijonov za naslednjo obdobje 2020 in tukaj smo probili sredstva, ki so bila prerasporojena iz tehnične pomoči. To je bilo na predlog komisije prej smo imeli uh, ta sredstva v postavki 1B, CF uh, eh, in pa e SF in potem še drugi uh, podrazdelek, IRDF. Ta sredstva so bile na voljo. Sedaj smo v fazi, ko smo namensko prespodili sredstva za leto 2017 in 2018 in sedaj bomo prenesli še program za leto 2019. Tukaj lahko vidite, kaj smo do sedaj dosegli to je ozadje. Tega, kako smo uporabili sredstva za leto 2017 in 2018. Leta 2017 smo pokrili 16 držav članic. Mi smo kar torej, veliko teh zahtevkov, 271 za 83 milijonov evrov in 159 zahtevkov smo prejeli. Potem leta 2018 smo imeli proračun 3,5 milijona evrov dobili smo zahtevke od 24 držav članic, 444 zahtevkov vsega skupaj za 152 milijonov evrov. In potem smo izbrali 146 zahtevkov. Torej vidite, da je bilo poprašanje večje kot pa ponudba um, za ti dve leti. In torej, to smo tudi nekako vključili potem v naše predloge za strukturne reforme z dodatki. Uh, Tukaj smo zajeli veliko različnih vlog in, vlog in zahtevkov pod okriljem teh dveh programov za leto 2017 in pa 2018. Tukaj na prosovnici vidite porazporeditev teh zahtevkov po državah članicah. Prav tako vidite tudi porazporeditev zahtevkov po različnih političnih področjih. Tukaj vidite naprimer, da večina zahtevkov, vlog, izhaja iz eh, krepitve poslovnega okolja in pa večje gospodarske rasti. Tako eh, tukaj vidite še, ta, eh, še to razporeditev. 56 odstotkov za gospodarsko upravljanje EU, potem 7 odstotkov zakonodaja Evropske unije, potem 28 odstotkov za prednostne naloge unije in pa 9 odstotkov za lastne prednostne naloge držav članic. To je povzetek tega, kar smo počeli do sedaj v SRSS-ju in pa SRSP-ju v zadnjih dveh letih. In sedaj bom šla naprej na naslednjo prosonico. Torej, SRSP in pa ta mehanizem za zagotavljanje reform. Nekateri so vprašali o tem, kaj počnemo v skladu s programom, pa kaj se počne v skladu s tem orodjem za reforme. Kot prvo, ti podporni programe za strukturne reforme so programi za trenutni večletni finančni okvir 2014-2020 eh, in ta ponuja samo tehnično podporo za države članice. Ponovno, to je čisto prostovoljno fakultativno, kar pomeni, da nihče ne sili države članice v to, da bi zaprosili za tehnično podporo, vse je čisto prostovoljno. Ta del programa je torej tehnična podpora in ta se bo še vedno nadaljeval. Vsaj takšen je predlog tudi za obdobje po letu 2020, to bo še vedno potem ta instrument za tehnično podporo. SRSP, kot je sedaj, bo del reforme reformnega programa za naslednji večletni finančni okvir. Potem naprej samo orodje za reforme, še en instrument v tem programu za reforme, je ravno ta instrument torej, za zagotavljanje reform. In tukaj imamo potem še mehanizem za konvergenco, ta velja za države izven evra, tako da se te države pripravi na to, da se pridružijo evroobmočju. Potem ta mehanizem za reforme je zasnovan tudi v skladu za pilotno fazo. In pilotna faza, kot rečeno, je tudi kot del dopolnil za uredbo CPR za splošne določbe. Kaj je sploh to urodje za reforme? Tu gre v glavno za finančne spodbude za izvajanje reform zakaj gre pri tem mehanizmu, pri pilotni fazi. No, pri pilotni fazi želimo predvsem pridobiti izkušnje, bomo videli, kako bi to delovalo v prihodnosti. Tukaj želimo zagotoviti finančne spodbude. Tukaj ne bi šla v podrobnosti, kajti Erik je to že razložil. Skratka, tu ne bi pokrivali stroško reform, tukaj bi pokrili um, torej samo potrebo potem, da se spodbudi države, da izvede te reforme čim prej. Kot prvo. To bi nadaljevali tudi po letu 2020, to je del tega reformnega programa. Če se dopolnilo CRP spreme, potem bi lahko izvajanje pilotne faze začeli leta 2019 in potem v obdobju 2019-2020 bi pa lahko tudi zagotovili koristne informacije za ta mehanizem reform kako bo naprimer potekala operacionalizacija, potem kako bi države članice lahko zasnovale morebitne predloge za reformne zaveze in podobno. Tipi reform, o katerih govorimo, no, to je bilo še eno pomembno vprašanje. Tipi reform so reforme, ki jih je Erik že obrazložil. To so oblike, ki so obrazložene v teh eh, priporočilih za posamečne države v skladu z evropskim semestrom. Potem so tukaj še reforme, ki so identificirane v spremljevalnih dokumentih k evropskemu semestru. Torej, eno se ta priporočila za posamečne države, poleg tega pa imamo še različne druge izzive v teh poročilih za posamečne države pri evropskem semestru, kar pomeni, da je to lahko potem podlaga za pripravo reformnih predlogov. To pokriva marsikaj. Naprimer, eden izmed primerov za države je to, da bi naprimer eh, imeli takšno schemo za minimalni dohodek v državi. Tako bi imeli takšno zasnovo scheme za minimalni dohodek in potem bi se pripravil predlog za uveljavljanje tega. To bi lahko naprimer pomenilo kot prvo. Zasnovo te scheme za minimalni dohodek, potem pilotno fazo te scheme in potem še podaljšanje oziroma razširitev te scheme na vse dele gospodarstva. To je takšen konkreten primer, ki ga lahko predstavim. Jih je pa še veliko drugih teh primerov potencijalnih reform. Te reforme se lahko izvede na različnih področjih, to je naprimer za socialna področja, ampak lahko se to izvede še kje druge. Naprimer pri zdravstveni oskrbi v nekaterih državah članicah se podpira tudi reorganizacijo bolnišnic. To je še eno pomembno področje. Včasih države članice spodbujajo tudi spremembe na drugih področjih, kot je reorganizacija javnih služb, javne uprave. Vse to so lahko precej obsežni projekti v državah članicah. Skratka, veliko je teh različnih možnosti reform, ki so lahko tukaj pokrite. Kar je pa še pomembno pri tem predlogu, je pa tole. Ti eh, podporne programe za strukturne reforme so pokazali, da je dialog zelo pomemben. Dialog že vnaprej med državami članicami in pa komisijo pri tej tehnični podpori, vedno vodimo intenziven dialog, preden se sploh poda predlog za takšno podporo. Enako velja tudi v kontekstu teh predložitev reformnih zavez. Države se intenzivno pogovarjajo o naravi, značaju teh zavez, kar pomeni, da lahko že razrešimo številno vprašanje vnaprej, preden se sam predlog sploh poda kar pomeni, da se lahko številne podrobnosti razrešijo, še preden se predlog formalno predstavi. Sedaj ne bi več eh, tega dodatno razlagala, se bom ustavila, me pa seveda zanima, če imate morbitno vprašanje. Torej, prosim um, za vprašanje, če jih imate. Hvala. Ja, se spomnim naših razprav o prvem predlogu tega podpornega programa za strukturne reforme. Uh, ta odbor se je odločil, da bomo sploh začeli s tem projektom. Sedaj pa je to vprašanje um, teh rezerv za uspešnost. Ne gre toliko za same reforme. Potrebujemo reforme, gotovo, in podpiramo celo idejo za ta program. Zdaj pa gospod Spiris Spirito je prvi podpredsednik odbora Koter v odboru Regi in bo predstavil resolucijo odbora glede skupnih določb za strukturne sklade za podporo strukturnih reform. Prosim, gospod Piridon, beseda je vaš. <clears throat> Hvala, gospod predsednica, in hvala, da ste povedali, da govorim danes v imenu odbora, za, eh, odbora regi v odnosu uporabe rezerve za uspešnost v pomoč podpor, v podporo strukturnim reformam v državah članicah. Naj prenesem dobre želje našega predsednika gospoda Osvalda in tudi poročevalcev, ki bodo spremljali um, predlog uredbe CPR, gospod Marini in gospoda Šnajderja. Potem, ko smo lani decembra dobili prvi predlog, se je komisija Kotr odločila, da bo z vidika institucionalnega koledarja predlagala, da bi odbor regij sprejel resolucijo na prvem plenarnem zasedanju leta 2018. Zato smo 1. februarja leta 2018 na plenarnem zasedanju odbora regij sprejeli resolucijo o spremembi evropskih strukturnih in investicijskih skladov in uredbe o skupnih določbah z namenom podpore strukturnim reformam, kar zadeva uporabo rezerve uspešnosti za strukturne reforme v državah članicah. Naj predstavim ključne vidike te resolucije v mojem kratkem prispevku nekaj izhodišč iz prejšnjega mnenja. Odbor regij je že pred dolgo časa izpostavil, da lokalni in regionalni organi ne smejo biti kaznovani zaradi tega, ker nekatere države članice niso delovale skladno s svojimi obveznostmi, kar zadeva gospodarsko upravljanje, še zlasti kar zadeva nacionalne primankljaje. Poleg tega smo prav tako nasprotovali temu, da bi se kohezijska politika podredila vaji evropskega semestra, saj je kohezijska politika legitimna sama po sebi in ima eh, tudi svoje pravo mesto v evropskih pogodbah. Po našem mnenju bi uh, morala biti kohezijska politika po letu 2020 bila vključena v nacionalne reformne programe in ta vključenost bi, mora, bi morala biti ponovno zasnovana uh, na tak način, da bi se ohranila teritorijalna razsežnost in tudi decentraliziran pristop. Na podlagi teh domnev smo izpostavili, da promoviranje gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije predstavlja podstat za vse evropske politike, ki izhajajo iz pogodb kohezijska politika, kot je opredeljena v pogodbah, ne vključuje dožnosti, da se financirajo eh, splošne strukturne reforme v državah članicah. Prav tako zavračamo utemelitev glede skladnosti z načelom subsidijarnosti, kajti na, a, eh, cilj kohezijske politike ni podpirati strukturne reforme v državah članicah, temveč da bi zmanjševali razlike v ravneh razvoja med regijami in da bi zmanjšali zostalost najbolj prikrajšanih regij. Predstavljeni predlog bi lahko privedel do ponovne nacionalizacije kohezijske politike, to pa bi kršilo načelo sofinanciranja in skupnega upravljanja ti načeli sta bistveni, če želimo spodbuditi regionalno in lokalno lasništvo in odgovornost za eh, reforme in če želimo povečati učinek vzvoda kohezijske politike. V skladu z načelom upravljanja na več ravneh je uporaba sredstev iz eh, strukturnih in uh, drugih skladov zahtevala usklajevano ukrepanje med različnimi ravnmi vlade. Nažalost pa to ni dovoljeno v predlogu komisije. Poleg tega smo priča na vzkrižju uporabe sredstev iz ISEF za financiranje splošnih strukturnih reform v državah članicah in dožnostjo tematske koncentracije, kot je z, z opredeljena v uredbi o skupnih določbah. Prav tako nas skrbi, da je bila resolucija sprejeta ob času, ko je Evropska komisija predlagala spremembo uredbe o skupnih določbah in je tudi pravzaprav predlagala, da bi se rezerva za uspešnost uh, uporabila za financiranje orodja za zagotavljanje um, reform, ki pa sploh še ni bilo opredeljeno. Zdaj, ko vidimo pred sabo tudi predlog za večletni finančni okvir in celoten svežen, lahko prepoznamo več uh, podrobnosti tega orodja, vendar pa se s tem naši pogledi niso spremenili glede trenutnega predloga komisije. Prav tako izpostavljamo, da je namen uh, rezerve za uspešnosti podpirati tiste programe in prioritete, ki si to zaslužijo. Ta predlog pa pravzaprav onepogublja, onepogumlja uspešne regije in organe upravljanja. Prav tako nas skrbi, da določene spremembe v CPR na tej stopni izvajanja operativnih programov lahko večajo negotovost in uh, dodajajo k zamudam. Uh, V tem pogledu je čas bistvenega pomena. Rezultati predlagane pilotne faze ne morejo prispevati k oblikovanju novega predloga komisije OVFO, ki je bil že predstavljen. Ta predlog za orodje za zagotavljanje reform po obdobju leta 2020 torej ne temelji na nobenih poprejšnjih izkušnjah. to, da bi strukturne sklade uporabljali za, eh, uporabljali za financiranje reform, ta predlog je bil že predlagan v podpornem pro, programu za uh, reforme, kjer se zmanjšujejo sredstva za tehnično pomoč uh, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Države članice pa se spodbuja, da bi če dalje večji meri izkoriščale sredstva za tehnično pomoč. Zato smo se člani odbora, reg odbora regij strinjali, ko smo 1. Eh, februarja potrdili to resolucijo, da zavrnemo ta predlog komisije. Odbor regij je pripravljen izkoristiti svoja pooblastila, da bi spodbijal ta zakonodajni akt pred, uh, račun, eh, pred sodiščem. Evropske unije v skladu z protokolom številka dve, ki govori o načeljih sorazmernosti in subsidijarnosti. Kar zadeva predlog za naslednje programsko obdobje, pa smo se pripravljeni pogovarjati o povezavi kohezijske politi med kohezijsko politiko, evropskim semestrom in drugimi relevantnimi politikami. Mislim, da bi celovita udeležba lokalnih in regionalnih organov na vseh stopnjah stopnjah krovne strategije, kar zadeva dobro gospodarsko in trajnostno politiko, um, bila nekaj, kar je nujno potrebno. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa, gospod Sipiridon. To je bilo torej stališče odbora regi. Ker pa smo dobili tudi posebno zaprosilo odbora regi, Eh, odbora za regionalni razvoj, imamo med sabo tudi predstavnika računskega sodišča, tako da med sabo pozdravljamo tudi gospoda Gerharda Rosa, direktorja um, Senatna 1 in potem uh, še enega predstavnika. Evropskega računskega sodišča. Gospoda, beseda je vajna, kdo bo začel? Gospod Ros. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala lepa za to, da smemo predstaviti svoja opažanja in zaključke glede rezerve za uspešnost in tudi okvir do leta 2020. Kar zadeva predlog, da bi se sredstva iz rezerve preusmerila v strukturne eh, reforme, glede tega sodišče ni zdalo svojega mnenja, tako da lahko podam le nekaj splošnih izjav na podlagi um, predhodnih revizijskih izkušenj sodišče je obravnavalo rezervo za uspešnost in tudi rezultate te rezerve v predhodnih mnenjih in dokumentih. Izdali smo mnenje in smo ocenili učinek e, te rezerve pa tudi okvira leta 2013 in 2014. In že takrat smo ocenjevali že sprejeti pravni okvir. Potem pa smo izdali mnenje tudi o predhodnih pogojenostih in tudi o rezervi za uspešnost v letu 2017. Dovolite, da zelo nakratko eh, pojasnim, kakšne so glavna opaženja in sklepi, ki izhajajo iz teh dokumentov. V mnenju številka 7, ki je bilo izdano leta 2011, pravimo, da je kohezijski okvir še vedno osnovan na inputih in je usmerjen um, premalo v uspešnost. Ampak eden od elementov, ki bi lahko podporil uspešnost, je bila prav rezerva za uspešnost. Potem smo si podrobno pogledali to rezervo za uspešnost in ugotovili, da obstaja tveganje, da bi se ta rezerva osredotočila zgolj na finančne inpute, torej na porabo denarja in premalo na rezultate. To je bila torej ena od plati, ki smo jih obravnavali v mnenju in potem smo izpostavili, da če naj bi ta rezerva dobro delovala, da je treba zelo natančno določiti in zastaviti cilje in mejnike. To pomeni, da morajo biti dovolj ambiciozni, sočasno pa še vedno realistični in dosegljivi. Uspeh tega pa bo odvisen od tega, kako bodo ti cilji ustrezno zastavljeni. Tako smo zapisali zdaj. In potem dodelitev rezerve mora biti podvržena ustrezni ravni izvedbe. In pove, naj opozorim še na mnenje, ki ga bomo objavili jeseni glede problemov, ki obstajajo na področju absorpcije sredstev in izvajanja v obdobju 2013 in potem tudi kasneje. To je bilo torej zapisano v mnenju, kasneje pa smo nekaj let kasneje sklenili, da zasnova rezerve in eh, izvajanje rezerve pravzaprav ni taka, da bi se lahko sredotočala na uh, rezultate in da bo njen vpliv le uh, marginalen. Uh, torej kazalniki, ki so, za, ki so bili um, osredotočeni na uh, rezervo, so bili zelo pomankljivi ali celo neobstoječi. Zato smo predlagali, da se osredotočimo predvsem na uh, uh, črpanje sredstev, ne pa na uspešnost. In predlagali smo, da bi bilo treba zasnovati rezervo tako, da bi bila bolj učinkovita, ampak države članice pa bi morale zagotavljati ustrezne informacije o ciljih in o uh, mejnikih in ali so bili doseženi določeni na ustrezen način in ob pravem času. Torej, opredelili smo tveganja, ko eh, se je to obdobje začelo. Leta 2017 smo objavili posebno poročilo o predhodni pogojenosti in tudi o rezervi eh, za uspešnost in kar zadeva rezervo samo, smo izpostavili znesek, ki eh, pri tem velja, torej gre za okoli 20 milijard evrov, kar je veliko sredstev namenjenih tej rezervi in splošen sklep, sklep je bil, da če tudi ni bilo veliko, veliko spodbud za boljšo usmerjenost k rezultatom v operativnih programih, ker da še vedno ostaja zelo usmerjena v inpute in outpute. Prav tako, tako smo sklenili, da verjetno ta rezerva ne bo sprožila bistvene preusmeritve sredstev iz kohezije v boljšo izvajanje programov. Nismo pa našli zgolj pomankljivosti, temveč tudi prednosti. Ehm, torej, videli smo, da so kazalniki temeljili na intervencijski logiki, torej bi morali biti pravzaprav eh, rezultati podobni ciljem. Glede eh, ciljev, torej številčnih ciljev, pa smo tudi opazili določen napredek v primerjavi z eh, vajo v prejšnjem obdobju do leta 2016 in da je bilo to ustrezno upoštevano v programu za 2013 do 2017. Ampak analizirali smo tudi kazalnike, kazalnike, ki so bili uporabljeni v okviru za uspešnost in ugotovili smo, da je 57 odstotkov eh, teh eh, namenjenih outputu, 9,2 eh, korakom izvajanja, finančnim kazalnikom 33 odstotkov in le nič cela 3 odstotka kazalnikov je bilo takih, ki so se posvečali rezultatom. Torej, ehm, Videli smo, da bo rezerva eh, ostala znotraj programov in želeli smo, da se znotraj nacionalnih ovojnic ne spodbuja konkuriranja med različnimi operativnimi programi. Torej, to smo tudi um, odkrili. Če, zdaj pa, če se smem vrniti k izjavi, da morajo biti kazalniki zastavljeni na pravi ravni in da morajo biti realistični, ampak eh, sočasno ambiciozni. Analizirali smo te kazalnike iz vrste operativnih programov in ugotovili smo, da 46 odstotkov kazalnikov je takih, kjer smo zelo težko ugotovili, ali so bili realistični in dosegljivi. Poleg tega eh, je bila predvidena možnost določenih eh, prekinitev oziroma ustavljenih plačil, če se cilj ali ne bi izpolnili in po našem mnenju uh, se. Ti ukrepi v resnici niso uh, izvajali. Takrat smo predlagali, da bi se zakonodajni predlog uh, za obdobje po letu 2020 moral uh, spremeniti v tak inštrument, ki bo dodeljeval sredstva tistim programom, ki dosegajo dobre rezultate. Zdaj vemo, da je bila rezerva za uspešnost v predlogu za naslednje programsko obdobje odpravljena. Uh, In eh, to je po našem mnenju škoda, kaj ti menimo, da je bilo to eno od možnih orodij, s katerim bi lahko osredotočili eh, s katerim bi lahko povečali osredotočenost na uh, uspešnost. Potem pa kar zadeva predlog uh, glede podpore za strukturnim reformam. Leta 2017 smo izdali mnenje o pregledu finančne uredbe in tam smo se izrekli uprit. Um, plačil, ki eh, temelijo na eh, izpolnjevanju pogojev in rezultatov. Vendar pa seveda uspeh to vrstne scheme je vedno odvisen tudi od učinkovitega izvajanja take scheme. Vprašanja, ki bi si jih mi zastavili kot računsko sodišče, so ali je ta eh, količina sredstev, ki se seli iz rezerve v to vrstno orodje, taka, da še vedno prispeva k ciljem kohezijske politike? Ali bo mogoče opredeliti mejnike in številčne cilje, s katerimi bi lahko izmerili napredek in uspešnost ter doseganje rezultatov tovrstnih reform, kako bo to mogoče ovrednotiti in kako bo mogoče opredeliti, da so bili cilji doseženi in kdo bo to vse spremljal? Uh, in kdo bo to pravzaprav to vrstne nacionalne reforme tudi revidiral. Potem nas zanima tudi trajanje, torej predvideno je triletno trajanje, to pa potem omeji možnost uspeha in očinkovitosti predlaganih reform. Tukaj bi se ostavil in se zahvalil za vašo pozornost. Thank you. Thank you Najlepša hvala. To sta bili, to so bile današnje predstavitve, slišali smo različna mnenja in stališča, zdaj pa bomo odprli razpravo in najprej bomo dali besedo soporočevalcem, ki so prav tako koordinatorji. Gospa Krelj, izvolite. Ja, najlepša hvala. Polovita, polovica javne predstavitve se je nanašala na stvari, o katerih se danes sploh nismo želeli pogovarjati. Danes je šlo zgolj za to, Zato vprašanje, ali je predlog za spremembo splošne uredbe, kar zadeva podpore ref, eh, eh, ref, reformnim programom, ali se naj ta zgodi preko rezerve za uspešnost. Nismo se spraševali, ali se nam zdi dober instrument eh, CPRS in tudi ni šlo za to, ali se nam zdi sama rezerva za uspešnost dobra ali ne. To so posem druge stvari. Torej, Slišali smo potem še tudi predstavitev gospoda Van Breske o predlogu komisije, slišali smo tudi stališče sveta, ki je proti, in slišali smo stališče odbora regi, ki je prav tako proti. Kot poročevalka, soporočevalka, sem vedno znova zelo jasno povedala, da si parlament nikoli ni želel rezerve za uspešnost in da ta tudi ni pravšnja, kot je računsko sodišče tudi ustrezno pripomnilo, ampak da sem pa v celoti proti temu, da bi zdaj regijam in eh, državam eh, vzeli sredstva iz kohezijske politike, zato da bi se ta sredstva namenila strukturnim reformam katerekoli vrste pa že. Prav tako sem se med tem marsikom marsi pogovarjala in ugotovila sem, da obstaja le ena država članica v Evropski uniji, ki bi jo more biti zanimal takšen pilotni projekt in to je Portugalska. Prav tako ugotavljam, da obstaja ogromno posvetovanj in da mora o, o, biti veliko posvetovanj med državo članico in prizadetimi regijami, med državo članico in komisijo, zato da da bi nek reformni proces sploh lahko sprožili kot pilotni projekt in vemo, da gre tukaj zgolj za obdobje eh, od leta 1919 do 2020, kajti potem se tako ali tako to obdobje zaključi. Predlagala bi in to pred, to sem že predlagala, da komisija zelo, ja, da zelo, komisija zelo tiho in brez eh, hrupa omakne svoj predlog, s tem se ne bo naredila nobena škoda. In vem namreč, da je komisija že dobila veliko inputa. Če bi vam koristilo, da bi testirali pilotni projekt, potem bi morala komisija takšen port, pilotni projekt izvesti s Portugalsko, če je to že na mizi. Vendar pa zato ni treba spreminjati uredbe CPR in ni treba zaradi tega postavljati parlament pred situacijo, ko govorimo o dvomestnem milijardnem znesku, ki bi ga naj kar tako sprostili in če bi to storili, se bo gotovo še našla katera država članica, ki bo to tudi storila in da potem pravimo, ja, in da potem ugotovimo, da teh sredstev pravzaprav tako ali tako ne porabimo za kohezijsko politiko. Sedaj imamo novi predlog za novo kohezijsko politiko po leto 2020. Ta je na mizi in mi kot parlament in soporočevalec, novi soporoč, poročevalec, gospod Novakov, mi da se v celoti strinjamo, da moramo preučiti ali bi naj bile strukturne reforme v prihodnje del kohezijske politike ali pa je to nekaj posem drugega in ali uh, naj bi to imelo opravka s kohezijsko politiko le po strani. Glede tega se moramo še po pogovarjati, ampak mislim pa, da ni prav, da smo sedaj v položaju, ko se moramo pogovarjati že o prihodnji politiki in uh, da bi se morali o tem uh, čim hitreje izpogajati in sicer samo na podlagi enega pilotnega projekta, ki naj bi potem spremenil spremenil celotno uredbo, ki bo potem uh, vodil do tega, da bodo rekli, oh, vse teh 20 milijard pa spoh ne potrebujete. Torej, z velikim veseljem bom pomagala pri organizaciji pilotnega projekta za Portugalsko, vendar pa nisem za to, da to počnemo z uh, rezervo za uspešnost in za spremembo splošne uredbe. Mislim, da lahko ta predlog komisija res kar lepo umakne. E, slišali smo že tudi uh, o predlogih za boljše uh, oblikovanje zakonodajnih predlogov in mislim, da bi lahko to prišteli v ta okvir. To je bilo stališče enega od soporočevalcev v odboru regije, gospod Van Nistelrooy, beseda je vaša. Ja, skušal bom podati nekoliko alternativno mnenje. Kot poročevalci smo že vse čas uh, dejavni na to temo. Imeli smo tukaj med sabo komisarja in z njim smo imeli razpravo o tem, kakšen bo nov instrument po obdobju leta 2020. Kak, kaj bo to pomenil? Bo pomenil to nov proračun? Bo to še povezano z kohezijsko politiko? In med tem smo dobili odgovor. Imeli bomo ločen, uh, namenski, uh, proračun za strukturne reforme. Tako da teh sredstev e, ne bomo več jemali iz strukturnih skladov. Imeli smo tudi polno razpravo o tem, ali naj bi ta rezerva za uspešnost se uporabila za večjo prožnost In kaj je sploh eh, nameravala komisija? Eh, februarja smo zastavili na plenarnem zasedanju ustno vprašanje, prej smo ga pripravili tukaj v našem odboru in to, eh, ta vprašanja odbora regij so bila zelo jasna. Prav tako pa smo slišali tudi o poročilu o gradnikih gospe Westfall, da če bodo države članice hitreje porabljale sredstva, da bo se verjetno hitreje tudi začela izkoriščati rezerva za uspešnost. In to smo želeli testirati pri komisiji, zato smo sploh postavila ta vprašanja. In naši odgovori, ko smo jih prejeli, so bili dokaj jasni. Morda lahko citiram. Komisija ni pripravljena predstaviti ali pa predlagati kakršnekoli spremembe v trenutnem, uh, trenutni zakonodaji. Tukaj pa jo zdaj imamo na mizi. Citiram. Zakaj? Zato, ker menijo, da bi v državi članici vsi kazalniki iz okvira uspešnosti morali biti zaključeni morali bi biti izpolnjeni mejniki v skladu z opor, op, op, uh, veljavnimi pravnimi pogoji. To povsem drži in kot drugo pravi, da to velja do, leta, do konca leta 2019 in da potem uh, se naj bi sredstva sprostila v letu 2021 in 2022. Pa To bi torej prispevalo k zapletenosti sistema in povečalo breme na državah članicah in regijah, ne da bi privedlo do opremljivih prednosti. Torej, komisija je zelo jasno odgovorila, da se želi držati obstoječih pravnih ukrepov. Sedaj pa slišimo iz vrste iste komisije, kajti komisija je enota, je ena celota da bomo pa pri uspešnosti deležni nekih umestnih predlogov. In v času zagovor se prav spomnim, da sem zaključil, da potrebujemo prožnost z obeh strani, če se sploh želimo o čem pogovarjati. Hotel sem zgolj testirati, ali obstaja manevrski prostor in rekel sem, če ne boste poskrbeli za več prožnosti, potem to ne bo mogoče. Uh, sprejeti in o tem se ne bo mogoče dogovoriti. In to je točen ta zaključek, ki ga je podala gospod. Eh, gospa Krel. Gospa Makart je zelo jasno povedala, kako se je vse skupaj začelo z pripravljalnimi ukrepi parlamenta in potem sva kot soporočevalca pritrdila eh, in eh, se izrazila naklonjenost platformi oziroma programom za uh, strukturne reforme. In gospa Maletič bo verjetno na plenarnem zasedanju prav tako kmalo izrazila celotno podporo. In torej, goriva je bilo dovolj, zdaj pa smo prišli v trenutek, eh, če smo danes eh, zelo dobro poslušali, gospod Mbreska je začel jutro zgodaj, tako kot mi ob 9. zjutraj in je bil zelo vesel, da je pred njim dober dan in posredoval je sporočilo, da bo rezerva za uspešnost postala instrument za pogreb in da pravzaprav je ne bo več v naslednjem obdobju. Torej, to pomeni tudi pokop našega pred, tega predloga. Apetita strani parlamenta ni, apetita strani sveta ni, torej zaključek je ta, da na koncu koncev nekega slavja ne bo. Kaj gre torej nam storiti? Povedali ste več konkretnih eh, predlogov. Morda bi bilo dobro, da bi eh, dobili vse eh, prosojnice z računskega sodišča, kajti jaz sem dobil samo dve, ampak upam, da mi boste ostale še posredovali. Ampak edini zaključek, ki je, je ta, da se bodi si ta predlog umakne ali pa da glasujemo julija, da bomo storili tako, kot smo storili pri e-kartonu v odboru IMKO, kjer smo zgolj enkrat glasovali z palcem obrnjenim navzdol in pre predlog je izginil za parlament in morda pa komisija potem ne bo več tako tiho. Kdo pa ve, kaj bo sledilo naslednje jutro? Morda pa je dober tvoj predlog, da pomagamo tistim konkretnim državam, ki se za to zauzemajo. Vidimo tukaj uh, določene prednosti, ampak vsekako rezerva za uspešnost ni tisto, kar naj bi temu služilo. Mislim, da je bil to korak predaleč, tako bom rekel, kajti prvi koraki so bili dobro in 70 odstotkih uh, vidimo, da so priporočila. Uh, za državo povezana z mesti in regijami in re, našimi skladi. Torej, celoten predlog ni povsem nor, ampak da pa date potem še ta predlog, je pa po moje korak predale. Predaleč. Moj predlog bi bil naslednji in seveda bom z veseljem prisluhnil tudi ostalim kolegom, da sledimo stališču Kostance Krel, komisija pa mora potem to omakniti z mize danes ali jutri, kajti sicer bomo Bova kot soporočevalca za juli pripravila glasovanje na podlagi zelo kratkega poročila. Hvala lepa. Hvala. Dvoje brada podra. Kot prvo predstavitve. Vse boste vsi dobili, tako kot vedno, po koncu odbora. Rekli, torej to bodo predstavitve od eh, danes. Dopovdne in popovdne, vse boste dobili. Potem kot drugo, prej dopovdne, vam ni bilo še čista torta ali pa kolač. Sedaj ta popovdne mi pa ni več všeč eh, pogreb. Meni ni več všeč pogreb. Torej, morda bi lahko uporabili kakšne drugačne prispodobe. No, saj sploh nisem na koncu niti dobil tistega kolača na mizo. Tudi sama ne, tudi predsedujoča ne, tudi predsedujoča um, ni um, prejela tega koncepta pogreba. Sedaj pa gospod Tomašič. Hvala. Bom samo komentiral, da to predsedujem. Um, Sredstvo pa nekateri kolegi in pa nekateri sveta niso za to reformo in pa za ta mehanizem za reforme. Bi pa rada podprla ta predlog. Mislim, da bi tukaj lahko spodbudili reforme v državah članicah, naprimer v zdravstvenem skrbi, v bolnišnicah, potem so tukaj javne reforme in tako dalje. Veliko ključnih reform potrebujemo v državah članicah neizogibljih reform. No, ampak nažalost, številne države niso imeli zadosti strokovnega znanja ali pa pomoči od komisije, da bi opravile te reforme. V tem preddialogu med državami članice pa komisijo se je treba pogovarjati o vseh vprašanjih glede reform in ta mehanizem za reforme je lahko dober začetek. In seveda je treba tudi povezati z kohezijsko politiko. Hvala. Thank you very much, Mr. van Miltenburg. Hvala, gospod van Miltenburg. Hvala. No, sem vesel, um, da bomo tukaj obrali bolj pozitiven pristop. Kot prvo, obstaja močna povezava med potrebo po strukturnih formah in pa kohezijsko politiko. Gre za dobro naložbeno okolje, kjer pa da se misliš na dobičkonosnost naložb. To kot prvo. Potem naprej tukaj se zastavlja številna vprašanja glede izvajanja. Tukaj pri tej predstavitvi moramo se zastaviti vprašanja. Um, to je celo bistvo. Sopračevalce niste zastavili vprašanja. Sami imamo vprašanja za um, komisijo, pa tudi za računsko sodišče. Eno vprašanje, ki je bilo že prej zastavljeno, je, kako bomo opredelili sredstva kot spodbudo to niso stroški, to so spodbude. Ampak kakšna bodo merila za to določitev? Ali bomo imeli kar paušale ali kako bomo to definirali? Potem naprej še vprašanje iz zadnjega dela predstavitve. Pri računskem sodišču gre vedno za verbacijo in pa za uspešno izvajanje strukturnih reform. Kako boste to spremljali in merile. Kako lahko rečete, da je to in to uspešno, to pa to pa ne? Potrebujete merila za to in to je potem povezano z drugim vprašanjem z računsko sodišče. Gre za odgovornost. Še vedno sem zbegar. Kako bo to delovalo v praksi? Zato res moram reči, da sem naklonjen tej ideji tega mehanizma za reforme in mislim, da je prav, da začnemo preizkušati to, ampak potem pa potrebujemo tudi jasne odgovore na takšna vprašanja. Kajti mislim, da parlament ne more podpreti predloga, če pa se lahko potem zgodi, da čez nekaj let bomo imeli težave z računskim sodiščem. Bodo potem rekli, ja, vi ste podprli ta mehanizem, ampak v praksi pa se zastavlja številna vprašanja. Sploh glede odgovornosti. Tukaj smo pač izvoljeni poslanci in moramo biti odgovorni pred našimi voljivci. Sploh, ko gre za smotrno porabo davkoplačevalskega denarja nisem čisto negativen, ampak res sem zbegan, še vedno. Kako bomo to delovali, bomo to uveljavili v praksi in kako se določajo ta sredstva, kako bo to izvedeno, potem merila in tako dalje. Veliko več informacij potrebujem, preden bi lahko rekel, da se v naši skupini ADE lahko pogovorimo o tem, kako bomo oblikovali naše formalno stališče v zvezi s tem predlogom. Hvala. Hvala. Ja, saj to je čas za razpravo in vprašanja. Glede, ali ste rekli, da pravna podlaga za predlog, to, kar pravi komisar Dobrovskis, da je ta podlaga drugačna, kot pa je bila prej? Ikon odbor bo sedaj pristojen, on lahko potem podaja mnenje. Torej, to so oni vzeli od nas in dali drugim odborom. E, torej, stvari so se zelo spremenile. Skratka, se lahko zelo poglobimo v te rezultate, v mehanizem za rezultate. Sem pozitiven pri tem mehanizmu, ampak potem bomo dali mnenje za ekon. Skratka, v bistvu nismo več pristojni odbor, mi smo pravili svoje delo. Ne moramo več napraviti zadnjega koraka, ampak stvari pa se spremenjajo. Ali se sploh zavedate vsega tega? Sve se zavedam tega, ampak končni uporabnik je potem država članica, ki bi izvedla strukturne reforme, ampak ta um, država se sploh ne zanima za to notranjo kuhinjo, pa niti ne za pravno podlago predloga. Ne, um, oni pa samo potrebujejo pomoč, če želijo nekaj narediti in mi moramo pri tem pomagati, pri celotnem postopku. To torej ni bistvo. Bistvo je, ali bomo sprejeli del Um, rezerve za uspešnost uh, za strukturne reforme. Kako bi potem uporabili ta sredstva, na kakšnih uh, podlagah meril, ali bomo kar dali bjako menico komisiji, ali pa lahko kot parlament tudi spremljamo to, kar se dogaja z davkoplačevalskim denarjem. To so ta vprašanja, ki bi jih rad uh, zastavil in dobil odgovore. Ne gre za pravno podlago ali pa kdo je pristojni odbor, ekon ali pa nekdo. Ne, to ni bistvo. Na koncu moramo pokazati državam, da um, torej želimo čim bolj smotrno pravo denarja. To torej je bistvo. Right. Uh... Ok, hvala. Gospa Mišel. Pravzaprav sem tudi sama tako zmedena, vendar pa je moja zmeda usmerjena v drugo smer, namreč v isto smer kot uh, gospe Krel, ki je zelo jasno povedala, kaj si misli. Uh, tukaj ne moremo podpirati reformnih potreb, ki jih pravzaprav sploh ni. Očitno, če imamo sedaj eno državo članico samo, ki vidi to potrebo po reformi in se želi pri tem vključiti, potem nekaj pri tem predlogu ne more biti v redu. In kot drugo, koliko pa še se moramo tukaj pogovarjati o res, re, eh, resničnosti. Svet je proti, odbor regi, ki so naš naslovnik za kohezijsko politiko, je proti, kajti mi želimo močne regije in tudi prilagajanje življenskih pogojev, torej odbor regi tudi zavrača ta predlog in nisem imela a, občutka, da si nihče tega dokumenta ni pogledal, temveč da je bil ta dokument, ta predlog resno preučen in 22 milijard, da bi jih kar tako izuzeli iz kohezijske politike, to se mi zdi za zelo nezrev predlog. Meni se bi zdelo osebno to neodgovorno in zaradi tega sem prav brez besed. Gospa Vana, hvala. Zelo kratko, predsedujoča. Podpiram to, kar pravi gospoda Krele, pa tudi druge govorce. Tudi zeleni se ne strinjajo s tem predlogom komisije glede rezerve za očinkovitost in pa glede predloga, da bi ponovno prenesli, poskušali prenesti sredstva iz kohezijske politike v nov instrument. Ne zato, ker se nam zdi, da ta rezerva za uspešnost pač eh, bi bila tako zelo odlična, pa tudi ne zato, ker bi nasprotovali strukturnim reformam seveda smo za reforme, za ta program, za reforme, ampak tega predloga pa ne želimo, ker, kot so že menili drugi, ker ne potrebujemo tega predloga v večletnem finančnem okviru. Z 2. maja imamo novo računsko vrstico za IMU instrument, tukaj imamo konkreten instrument s konkretno proračunsko vrstico. Ja, ker veliko denarja je to, veliko denarja, kot pravite, prav tako pa tudi ni pošteno do regije. To je slabo za njih, ker ti regije mislijo, da je pač treba doseči te cilje, verjamejo v to in zato res ne potrebujemo tega predloga v tem času. Prav tako mislim, da res mora komisija to kar umakniti. Hvala. Hvala, gospod Damato. Grazie, Hvala, predsednica. Torej, Če sem dobro razumela, je pred nami sprememba uredbe o splošnih določbah in uh, s tem se izogibamo nevarnosti, da bi to postala nova smer kohezijske politike in sicer takšna smer, kjer bi komisija krčila sredstva še naprej. Svet je temu nasproten, tudi regije in kot razumem tudi večina v tem odboru. Ampak, če gremo konkretno k temu predlogu, o katerem danes razpravljamo in o tem, da naj bi se razširila možnost za uporabo rezerve za uspešnost eh, v podporo Eh, strukturnim reformam, gre tukaj za kar lepe vsote, za Italijo gre tukaj za 2 milijardi evrov za strukturne reforme in novost predstavlja ta sprememba uredbe, ki bi um, pa potem iz te pilotne faze postala neko orodje, neka posebna postavka v proračunu Evropske unije, ki ne bi bila več vključena v eh, to kohezijsko politiko. In kaj nas tu skrbi? Skrbi nas pristop eh, ki je centralizirano naravnan, kot izhaja iz tega, ravno tako, eh, da bi se zaradi tega politike, ki se vodijo in upravljajo na regionalni ravni, prenesle na nacionalno raven regije bi sicer naj bile deležniki na isti ravni kot um, odbor za socialne in ekonomske zadeve in tako naprej in bi naj zagotavljale upravljanje na vseh potrebnih ravneh. In tu se pojavlja tudi vprašanje pravne varnosti uh, pri nadaljni uporabi skladov, ko se in ki izhaja iz uh, te spremembe uredbe. Eh, ki bi se uresničila še pred analizo, ki je predvidena za leto 2019. Eh, ta prenos sredstev naj bi se izvedel prostovoljno, vemo pa, da se naj bi o tem dogovorili v navednicah s komisijo v okviru evropskega semestra. In eh, tako da bi naj ta schema izhajala iz evropske ravni. Nekatere reforme sicer lahko ehm, Eh, uživajo našo podporo, recimo boj proti utaji davkov in tako naprej. Druge reforme, ki zadevajo področje zdravstva in izobraževanja, naprimer, ki pa mm, zasledujejo konkurenčnost potom mm, fleksibilnosti, te refor teh reform pa ne podpiramo. In zato še vedno ne razumemo, zakaj bi morali te reforme financirati s sredstvi iz kohezijske politike. Eh, poleg tega, da bi to pomenilo izgubo sredstev za regije na kratki rok, bi to bil, bila spet nova klofuta kohezijski politiki. In uh, tu bi šlo ponovno za reforme, ki so v bistvu konta, uh, eh, nasprotne ciljem, uh, kohezijskim ciljem. In zato poudarjam, ta multilevel governance in načelo subsidijarnosti je tu nujno treba upoštevati tudi na podlagi pogodb zgodb, ne moremo uh, enkrat tega upoštevati, drugič pa ne. Mi se pri tem vedno naslanjamo na 174. člen pogodbe. Pa še ena nevarnost se tukaj kaže. Države, ki so uh, manj učinkovite pri uporabi sredstev iz Evropske unije bi, uh, unije, bi lahko zato, da ne bi izgubile te rezerve, uh, barantale s temi strukturnimi reformami in s tem ponovno načele, sama načela kohezijske politike. In uh, še en primer nam je tukaj ljub, ki ga želim izpostaviti in sicer uporaba tega novega inštrumenta za financiranje uh, garan, eh, jamstva za minimalno eh, zajamčeno plačo. V Italiji za trenutno vlado je to zelo pomembno vprašanje, vendar pa, če stvari malo izračunamo, 20 milijard, ki se delijo na 27 držav članic in na vse evropske prebivalce, je to v bistvu inštrument, ki izgubi vsak pomen. In ne vem, ali komisija v tem zadnjem letu res misli, da bo uporabila uh, vse inštrumente, ki jih ima na voljo za m, mm, takšen šport, kot sem ga omenila. Uh, v končni fazi bi vsa ta prizadevanja. S, se razpršila tako kot milni mehurčki in pri vseh razpisih, ki jih je treba izvajati, bi za različne projekte v državah članicah re, ostale res samo še drobtinice. Maratič, hvala. No, mislim, da se vsi strijamo da pri kohezijski politiki in pa pri tem CPR-ju potrebujemo povezave z evropskim semestrom to pomeni tudi povezave s strukturnimi reformami. Države v svojih operativnih programih in pa v svojih prioritetah znotraj operativnih programov že imajo določene ukrepe in projekte, ki so namenjeni strukturnim reformam. Zato mislim, da moramo enakopravno obravnavati vse prednostne naloge in pa uspešnost pri teh torej ko gre za strukturne reforme, kot tudi druge stvari, ki so povezane z inovativnostjo, raziskavami, MSP, energijo, prometom in tako dalje. Ker ta rezerva za uspešnost nagrajuje uspešnost. Če je to vse tako, potem res ne vem, zakaj uvajamo to novost samo za strukturne reforme. Če neka država dobro deluje, potem te prioritete, eh, pa se namenja za strukturne reforme. Lahko, ok, nagradimo to državo, damo več za strukturne reforme. Ok, če je ista država zelo dobra pri prometu ali pa pri energetski učinkovitosti, pri svojih prioritetah in pa pri tem programih, potem moramo nagraditi to državo za to uspešno prioriteto ampak potrebujemo enakopravno obravnavo. Če se nam zdi, da smo kaj izpustili pri rezervi za uspešnost, potem mora biti vse bolj fleksibilno, potem moramo morda pospešiti uporabo te rezerve. Ampak, če bomo to počeli, potem mora biti to za vse, ne pa samo za strukturne reforme. Zato ta predlog ni dober. Potrebujemo enako obravnavo za vse. Hvala. Hvala. Še kdo? Želi besedo? Ne, ok. Nekaj bi še pojasnila. Dvoje. Kot prvo. Časovnica. Odbor regij je na plenarnem zasedanju februarja že potrdil svoje stališče odbora regij. Skratka, časovnice pa prekrivane z novim predlogom za nov večletni finančni okvir to ni neka napaka komisije. Ne, kot ponavadi je tukaj v parlamentu vse trajalo kar nekaj časa, preden smo se odločili, kdo bo pristojni odbor. Žal mi je, ampak tako pa če. Sedaj pa moramo sprejeti odločitev. Ja, res je, moramo to reči, ker smo slišali stališče odbora regije. Že iz februarja imajo to stališče. Danes pa smo 20. junija. 21. Pravzaprav 20. Potem, kot drugo, ta odbor je podprl ta program za strukturne reforme. In mislim, da je ta program smiselen. Vidimo, kakšni so rezultati, smo torej kar nadušeni nad temi podatki, ki smo jih dobili. Sedaj pa se poraja predvsem vprašanje glede rezerve za uspešnost. V ponedeljek bomo gotovo glasovali o poročilu z tega odbora v zvezi z temi programi za podporo reformam. In mi smo pozitivno naklonjeni temu predlogu. Potem pa se problem vrti v okolitev uporabe rezerve za uspešnost. Tu so bile torej naše pripombe odbora, sedaj pa še govorci, če se morda želite še odzvati. Gospod Breska. Hvala. Kot prvo, hvala lepa, gospa predsednica. Ne boste presenečeni, če bom nežno odklonil vsega, um, pre, to, ta predlog, gospe, eh, krila, da bi to rekel, umaknili predlog komisije. Ne, mi ga želimo hraniti, gotovo ne boste presenečeni, če to rečem. Potem kot drugo, na nekaj bi vas spomnil. To je možnost. To omogoča več fleksibilnosti za države članice. Nihče ni prisiljen v nič. Mislim, da smo vsi za večjo fleksibilnost. In res je, trenutno. država, članica, ki je tukaj v najbolj napredni fazi, je Portugalska. Ampak ne v naslednje leto se lahko znajdete v situaciji, ko številni programi v državah so premalo uspešni in potem bodo države imele težave pri dodelitvi vseh sredstev iz rezerve za uspešnost. In potem bodo države lahko imele to opcijo, da rečejo, ok, moje programe niso bili tako zelo uspešni, kot smo mislili na začetku. In zato bomo uporabili del teh sredstev rezerve za uspešnost v ta namen. Skratka, da skrašam celo zgodbo. Čez nekaj mesecev se lahko interes poveča, morda, bomo videli. Potem, kot drugo, um, Lambert van Nistelrooy. Res je, smo omoknili to rezervo za uspešnost po letu 2020 v našem predlogu. Sem pa tudi prej dopoledne povdaril, da bomo tukaj imeli umestni pregled eh, leta 2024-2025. Pri tem pregledu pa bomo imeli eh, potem še dva letna zneska, to je več kot 6 odstotkov, to je 40 odstotkov, torej 28 odstotkov, 2014, to je za leto 2026 in pa 2027. In tukaj bomo imeli torej potrebe, ki se bodo na novo pojavile, naprimer migracijska kriza je bila takšna nova zgodba, kaj ti ne vemo, kaj se bo zgodilo v daljšem časovnem obdobju. Potem drugo merilo, ki je v predlogu uribe, je pa, da pogledamo uspešnost programa, kaj ti okvir za uspešnost, skazalniki, kar je prejmenilo sodišče, to bo še vedno ostalo veljavi. Skratka, vsi programi bodo imeli te okvire za uspešnost, potem bomo videli, kako uspešni smo bili in potem se lahko odločimo, oziroma države in pa regije se lahko odločijo, ali želijo kaj spremeniti. Naprimer, spremeniti financiranje in boste imeli potem dva letna zneska. Skratka, to ne bo rezerva za uspešnost v trenutnem smislu, ampak obstaja pa možnost, da se nagradi nekatere programe, ki so bolj uspešni. Potem eh, gospod Van Milterburg. Ja, tukaj govorimo o pavšalih za izplačilo. Kako bi potem doročili zneske? No, če sem čisto iskren. To je problem iz dveh razlogov. Kot prvo, moramo vedeti, da rezerva za uspešnost na Polskem je precej večja kot pa v Luksemburgu to je normalno, kaj ti Poljska ima 80 eh, milijard, naprimer eh, Luksemburg pa manj kot 100 milijonov. Če potem vzameš tukaj 6 odstotkov, to so ogromni zneski na eni strani, v eni državi, pa majhni v drugi. Ampak tukaj smo, smo, kjer smo, to je takšna situacija. Upam, da bomo to razrešili v predlogu za obdobje po 2020. Ampak takšna je trenutna situacija. Skratka, ne moreš vedno vse isto nagraditi. Ker ti v eni eh, državi, naprimer, so sredstva čisto drugačna kot pa druge. In potem kot drugo, težko je oceniti vrednost različnih reform. Mislim, da tega nišče ne more res storiti. Nišče ne more niti oceniti stroško reforme, ker ti lahko kdo reče, ja, gledaj, tukaj so potem socialni stroški, ki so povezani z reformo, potem tukaj lahko porobite uporabiti modele za izračunavanje. Ampak skratka, to bi bilo zelo težko, sploh v pilotni fazi bi bilo zelo težko, v pilotnem projektu. Ampak država bi tukaj podala predlog in bi rekli, ok, mi želimo to in to storiti in to potrebujemo za to, da bi vse uveljavili. Kot rečeno že prej, potem bi vodili dialog med komisijo in pa državo članico tukaj potem celo predlagamo, da bi imeli tudi mehanizem za medsebojno ocenevanje. Torej, to bi pomenilo bolj pregledno javno razpravo z drugimi državami ali pa tudi s parlamentom. In eh, potem bi upravili to razpravo, češ ali smo bili uspešni pri tem in tem, torej ali so reforme v redu in kakšni so bili zneski za te reformne zaveze. Še enkrat, to ni idealno morda to ni tako zelo sofisticirano, kot bi si kdo to želel, ampak to je pač pilotni projekt. To je sploh bistvo takšnih projektov, tako da se nekaj naučimo za poznajše obdobje po letu 2020. Meri gotovo želi še kaj dodati, glede ocene teh reform in drugih vprašanj. Ja, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, še nekaj vprašanj. Kar pravi Erik, je res. Tukaj imamo samo eno državo, ki jo pogosto menimo pri tem pilotnem projektu, Portugalska je to. Ampak več držav pa je dejalo, da se zainteresirajo za takšne pilotne projekte, če bi bilo to sprejeto. In se vprašali, kako hitro bi lahko začeli s tem pilotnim projektom. In to je pomembno, kajti iz podpornega programa za strukturne reforme smo se tudi naučili, da države, ki so bile vključene v pripravljeno fazo, strukturnih programov, so potem delovale hitreje, ko smo prišli v končno aktivno fazo programa. Skratka, države že ugotavljajo, da je pametno vnaprej razmišljati o strukturnih reformah, ki se predlagajo za prihodnost. Zato ne bi rekla, da gre to samo za eno državo. Potem še nekaj drugega. kohezija in pa evropski semester. Mislim, da smo se vsi med finančno krizo naučili tega, da finančna kriza, ko udari, lahko vpliva na celotno gospodarstvo, ne samo na finančni sektor. Kohezija je potem tudi lahko na udaru zaradi krize. Skratka, Če ne bomo izvedli strukturnih reform, se bo to še vedno nadaljevalo tudi v prihodnosti. Zato tukaj ne bi potehnila ločnice med kohezijo in pa strukturnimi reformami, kajti mislim, da je vse del skupnega širšega vprašanja. To je pomembno vedeti. Pa še nekaj, še zneski, ki se splačajo, kot pravi Erik. Ja, to je res kočljivo vprašanje tukaj nismo določili cene za reforme, kajti tukaj ne gre za stroške reform. Kajti višina finančnega prispevka je finančna spodbuda, to niso stroški. V nekaterih državah je potrebno praviti reforme, ki so zelo poceni morda, ampak spodbuda um, pa pač ne obstaja. Uh, In zato je treba delati na spodbudah, ne pa na samih stroških eh, reforme. In kot je povedal Erik, ne moramo sedaj reči, da bo ista reforma stala enako v vsaki državi članici, kajti stvari pač niso takšne. V nekaterih državah je lahko nekaj pomemben dejavnik, v drugih državah pa je stvar čisto drugačna. Potem, kako razporediti sredstva? Ja, uporabili bi to medsebojno ocenjevanje in pa strokovno ocenjevanje, da bi potem presodili, kakšne so reforme in bi ugotovili, ali bo ta reforma res dosegla svoje cilje, ali bomo s to reformo uspešni ali ne, kakšni so pričakovani učinki te reforme. Skratka, veliko dela nas čaka, da pridemo do tega središča, do tega mesta. Zato potrebujemo pilotne projekte. Tako bomo videli, kako se stvari odvijajo v praksi. Preden potem začnemo izvajati te same podporne programe. Potem pa še merila za oceno. So, ta merila so že zapisana v predlogu za te podporne programe za reforme. Bomo porabili enake kriterije tudi za ocenevanje zavez eh, za reforme v okviru pilotnega projekta. Skratka, bomo gotovili ali je to pomembna reforma za gospodarstvo ali ne, ali bo to imelo znaten učinek na celotno gospodarstvo ali ne, ali bo samo na del gospodarstva vplivalo, ali bo to imelo dolgoročen učinek, ali bo to kaj spremenilo za prihodnost, ali bo to izboljšalo ekonomsko odpornost države in tako dalje. Skratka, vse to so pomembni dejavniki, ki jih bo treba upoštevati pri oceni predloga. Torej, kako pomemben je projekt, potem ali gre za eno državo, za eno reformo, ali lahko imamo več reform ob enem, za to, da osvežimo finančne spodbude. Skratka, vse to moramo še razčistiti in prav zato bi bilo zelo pomembno, da bi lahko imeli na voljo informacije tudi iz pilotnih projektov z državami članicami. Ker ko stvari počnemo, potem lahko vidimo, kaj se da izboljšati in uh, kaj lahko potem še izboljšamo. Hvala. Bi še kdo želel spregovoriti, ne? Portugalska je bila veliko krat obja, omenjena. Hvala lepa ta pilotni projekt vpliva ne toliko na vse primankljaj, ki ga imamo, ampak je povezan predvsem z zmogljivostmi, z možnostmi, ki jih imajo um, portugalski državljani. In zato je treba to gledati tudi z teoretičnega in ideološkega vidika, če je treba ta sredstva nameniti za eh, strukturne reforme, bi odgovorila na začetku ne. Bi pa vseeno povedala, da so države, ki so bile deležne krčenja sredstev v okviru novega finančnega okvira, iskale druge možnosti, da bi prišle do sredstev. In zato bo ta reforma v takih primerjih gotovo imela zelo veliko učinka. Um, takšen primer je namreč ravno portugalski in mislim, da uh, bi morali o tem problemu veliko več govoriti. Sama se zelo bojim, da bi tako kot v našem primeru, ki je očitno edini primer, ki se je veliko krat v zvezi s tem omenjal, pri tem pilotnem projektu. No, torej bojim se, da države, ki bi jih priza, najbolj prizadela, ne imele možnosti, da izvedejo te reforme in bi zaradi tega ponovno padle v tisto situacijo, ki so jo imele že leta 2012 in 2013. In zato mislim, da bi bilo dobro, da bi o tem nekoliko uh, več razmišljali. Gre za vprašanje uporabe sredstev iz kohezijske politike za strukturne reforme. Uh, In zato bi morali res jasno razčistiti vprašanje, kakšna je povezava med, uh, uporab, med kohezijskimi sredstvi in med strukturnimi reformami. Hvala. Gospod van Miltenburg, jaz se prečujem le kratko vprašanje imam za računsko sodišče, kajti mislil sem, da so oni želeli tudi odgovoriti na moje vprašanje, namreč kako ocenjujejo odgovor Evropske komisije glede zneska in glede odgovornosti, kajti to je vašo temeljno področje dela ob upoštevanju, da je meni ljubše, da če bo ta predlog na mizi, bo mogoče enkrat um, uh, realnost in potem bi se raje izognil situaciji, ko boste čez nekaj let uh, dali zelo kritično poročilo, da nismo upoštevali vseh teh. Uh, vidikov. Kakšno je torej vaše mnenje na odgovor, na odgovor komisije? Gospoda lahko odgovorite, če pa vama je ljubše, vam lahko tudi pošljemo vprašanja v pisni obliki in Evropsko računsko sodišče potem lahko odgovori tudi pisno. Kaj vam je ljubje? ljubše? Verjetno nam je ljubše slednje, morda pa le na kratko tudi zdaj. Seveda bi morali videti kako so ti zneski opredeljeni. To je pomembno vprašanje in vprašanje je tudi, kako se opredeli mejnik in eh, številčni cilj, ali je nekaj merljivega, ali je nekaj, kar eh, se presoja. In če se presoja, kako potem eh, se o tem lahko dogovorimo. In če komisija se ne strinja z neko nacionalno reformo, kaj to pomeni v razpravi, ali bi potem računsko sodišče preverjalo nacionalne reforme. To so torej vprašanja, ki bi jih imeli mi, ampak lahko pa seveda odgovorimo tudi v pisni obliki. Ja, torej napisali vam bomo pismo z vprašanji. Gospod Spiridon, izvolite, beseda je vaša. Evgenij Sogir je provedel. Δεν έχει σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά νομίζω πρέπει να τονίσουμε κάποια πράγματα. Najlepša hvala. Nisem predvideval, da se bom eh, zdaj izrazil v tem, ampak dejstvo je, da, se, da bi moral ustrajati na dveh ali treh točkah in sicer na tehničnih vprašanjih. Dejansko nihče ni proti reformam, te so potrebne. Vendar pa mislim, da je v regionalni upravi, naprimer v moji državi, v različnih regijah, tako, da so reforme bolj izraz politične volje vlad v različnih državah, kot pa vprašanje financ. In zato, ko govorimo o problemih, ki jih bo povzročilo znižanje višine sredstev za pol, kohezijsko politiko eh, v različnih eh, regijah. Eh, če se navežem na mm, gospoda Junkerja pri tem, dejstvo je, da nas te stvari ogrožajo, da je to neka krizna situacija in trenutno je v Evropski uniji bistveno vprašanje politične kohezije in v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira, na katerega bo že Brexit močno vplival, želimo še okrepiti sredstva, ki so na voljo za inovacije in raziskave, kar je seveda v redu, določena sredstva pa so tudi odvisna od vprašanja evropske integracije same in so tudi pomembna in lahko vplivajo na zniženje sredstev za kohezijsko politiko, kar je zelo nevarno. Sam sem bil poročevalec naprimer pri um, ehm, temi z področja prometa, ki je tesno povezana z evropsko kohezijo in zelo težko je vzpostaviti dober evropski prometni sistem, če ima na mačarskem naprimer prevoznik enajstkrat nižjo plačo kot belgijski prevoznik problem kohezijske politike je dejansko bistvenega, eksistencialnega pomena za Evropsko unijo. Hvala. Ne bomo sedaj sprožili razprave o celotni novi kohezijski politiki, ampak moramo se osredotočiti na to razpravo, s katero smo na katero smo se danes omejili. S tem bi današnjo razpravo zaključili. Več opcij je na mizi in sporočevalcema se bomo posvetovali, pa tudi z pravno službo parlamenta, glede tega, kako naj uh, se stvari, mo, stvari lotimo, če imamo takšno stališče odbora regi. Ampak to bi bilo za danes vse. Vsem najlepša hvala. Dovolite samo še to, da damo tolmačem dva, dve minuti, tako da lahko ponovijo svoje sporočilo vsem članom odbora regi, pa tudi našim a, gostom. Zatem pa bom zaključila sestanek za danes. Izvolite, gospe in gospodje. Tolmači vas moramo z obžalovanjem obvestiti, da poteka delovni spor zaradi novih delovnih pogojev, ki so bili enostransko um, usiljeni in eh, ta spor traja zdaj že tri tedne. No, kljub eh, popuščanju z naše strani, uprava ni skušala stopiti v stik z nami, da bi spor rešila. Kljub temu pa na to sejo naš, naša stavka ni vplivala, tako da se vam zahvaljujemo za vašo pozornost. Uh, hvala lepa, to je bilo torej sporočilo tolmačev. Hvala lepa. Okay. Povsem jasno je, da jih podpiramo. Najlepša hvala. S tem je seja za danes zaključena in nadaljujemo sejo koordinatorjev. Naša naslednja seja, gospe in gospodje, pa bo potekala v ponedeljek 25. Gre za izredno sejo. In takrat boste, zato boste dobili tudi še posebno obvestilo. Hvala.